Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje. Dovolite, da začnemo sejo odbora regij. Začeli bomo s prejetjem dnevnega reda. Lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda. Ima kdo kakšen komentar? Ne? Hvala. Torej smo sprejeli dnevni red. Moja obvestila, pravzaprav nimam nobenih posebnih najav in obvestil, morda bom imela kakšno kasneje. Tretja točka na dnevnem redu pa zadeva izmenjavo mnen o teritorijalnih tipologijah, da bi bili bolj kos politikam Evropske unije je statistični urad Evropske unije Eurostat v zadnjih letih začel objavljati statistiko, ki pokriva tudi več teritorijalnih topologij, kot so tudi opredelitve urbanih, mestnih, obaljnih in drugih eh, področjih. Trenutna uredba o NUC še ne vključuje teh teritorijalnih eh, tipologij in to vprašanje sedaj rešuje predlog komisije. Predlog komisije je tehnične narave in njegov cilj je, da bi se pripoznale tipologije, ki se dejavno v resnici že uporabljajo. Prosili smo komisijo, da bi predstavila ključne vidike njenega predloga, tako da bomo začeli razpravo z uvodom strokovnjaka Evropske komisije, potem pa bom dala besedo poročevalcem v senci za vprašanja, pa tudi poročevalki, ki sem jaz. Uh, tako da bom najprej dala besedo gospodu Nulanu z Evropske komisije. Ste se zamenjali vlogi? Sem Gunter Šefer, ja, sopravičujem, sem Gunter Šefer Evropske komisije in sem vodja enote, ki je pristojna za to temo. Radi bi se vam zahvalili za vabilo na to sejo. Zelo pomembno je, da vidimo, da, je, da se o tem predlogu o teritorijalnih tipologijah eh, v parlamentu razpravlja in da bo parlament o njem odločal. Naj podam nekaj ozadja. Že nekaj let smo razvijali tipologije in se z njimi ukvarjali, kajti kot si lahko predstavljate, ni zelo eh, vedno um, priročno govoriti o posamezni regiji. Z, zaradi različnih političnih vprašanj moramo govoriti o različnih tipah regij, o podeželskih regijah, pomorskih regijah in tako dalje. In te tipologije se že v veliki meri uporabljajo, za statistiko jih tudi potrebujemo, zato da lahko dejansko dobimo statistiko, naprimer, na podlagi katere potem lahko razlikujemo med ekonomskimi in družbenimi vidiki v mestih ali pa v urbanih regijah in podeželskih regijah. In te tipologije torej že kar nekaj časa uporabljamo, tudi konsolidirali smo jih, za že kar nekaj let jih konsolidiramo v praksi, pa jih uporablja tudi že precejšnje število političnih generalnih direktoratov, pa tudi splošnejše službe. In kot je gospa eh, predsedojoča že omenila, predstavljajo pravzaprav nek dodatek uredbi o NUC, ki je zelo dobro uh, uveljavljen eh, sistem, ki se uporablja, je pa bolj eh, političen, če tudi je izhajal iz uredbe, ki je bila po naravi najprej statistična. Tako da rekel bi, da je to koristno za razporajanje ozemelj v Evropski uniji v regijo. Uh, Torej, v regiji. Torej, zdaj smo začeli konsolidirati te statistike, nekatere se močno in široko že več let uporabljajo v različnih kontekstih. Uh, omejili pa smo se na nekaj, za začetek seveda obstaja še več uh, kandidatk, uh, o katerih bomo razmislili v prihodnih prilagoditvah in spremembah, ampak menimo, da tiste druge zahtevajo še nekaj več izkušenj. Seveda smo v stalnih stikih strokovnjaki, tako strokovnjaki na ravni komisije, pa tudi strokovnjaki z držav članic, zato da bi lahko še naprej konsolidirali to vrstne tipologije, ki jih uporabljamo. Seveda računamo na to, da bo ta uredba še naprej spodbujala uporabo teh tipologij in da bo pomagala razjasniti, kakšen je gospodarski in družben položaj v Uniji, hkrati pa, da bo pomagala oblikovati res uh, učinkovite politične intervencije Evropske unije. Hvala lepa. Hvala. Pa gospod Müller, boste želeli spregovoriti ali ne. Ne, pravzaprav je bilo to najpomembnejše. Najpomembnejši vidiki uh, tega so, da te tipologije že uporabljamo in da z njimi že tudi zbiramo in agregiramo podatke, tako da lahko na naših spletnih stranih lahko najdete um, podatke po urbanih uh, grozdih, podeželjskih mrežnih celicah. Vendar pa bi radi vsaj na ravni Evropske unije to poenotili, tako da bodo države članice in Evropska komisija vsi govorili o enakem in uh, razumeli stvari um, enako. Tudi OECD uporablja podobne metode, vse čas se z njimi pogovarjamo. Te, um, Del teh metod smo razvili skupaj z OECD in tudi na ravni OZN imamo projekt, s katerim skušamo uh, usklajeno uh, opredeliti mesta, urbana območja in to povezati tudi s tem vidikom. Hvala lepa. Torej, koordinatori so sklenili, da bomo tukaj sledili poenostavljenemu postopku. Uh, pri tem dosijaju. Eh, jaz sem eh, poročevalka za ta postopek in želela bi omeniti nekaj besed eh, o tem dosijaju. Ta predlog želi jasneje opredeliti različne tipe geografskih enot v statistične namene. Opredelitve so bile razvite v sodelovanju z Organizacijo za, za gospodarsko sodelovanje in razvoj in v širšem mednarodnem kontekstu. Pomemben del klasifikacije so opredelitve mest, vele mest in tudi funkcionalnih urbanih območij. Naprimer, sprejeta metodologija za ta območja je pravzaprav podlaga za zbiranje podatkov za statistične namene v projektu za mest. Glede na to, koliko pozornosti posvečamo urbani agendi, je zelo pomembno, da bomo imeli statistično podlago za vse odločitve, ki bodo potem sprejete v povezavi z mesti in urbanimi razsežnostmi ter razsežnostmi urbanih območij v Uniji. S tem predlogom bo mogoče agregirati podatke na področju podlagi teh eh, tipologij, naprimer na podlagi BDP-ja, BDP in eh, v mestih in v podeželjih bo mogoče primerjati pa tudi zaposlenost in brezposelnost in tudi stopnjo urbanizacije. To je pomembno tako za urbana, kot tudi za podeželjska območja. To vključuje tudi opredelitev skupnih, opredelitev in statističnih meril za različne tipologije, tako pa bomo poskrbeli, da jih bo mogoče uporabljati enotno in transparentno. Mogoče pa jih bo uporabljati tako na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav članic. Poleg tega ta predlog vsebuje tudi določbe, ki, bo, o, ki bodo po oblasti obvestili Evropsko komisijo, da sprejema delegirane eh, akte v skladu z 290. členom TFEU. Ta spremenjena uredba bo poskrbljena, da bodo s temi tipologijami mogoče primerjave po vsej Evropski uniji, tako pa bo lahko Evropska komisija tudi bolje ciljala svoje evropske politike. Uh, Torej, ta predlog sebuje nekaj podrobnosti, ki so res pomembne za nekaj konkretnih eh, politik, eh, za katere je pristoj naš odbor. Še zlasti to velja za urbana območja, za eh, mestna območja in tudi za razlike med njimi. Zato tudi sama kot poročevalka podpiram ta predlog in mislim, da lahko sledimo temu izbranemu uh, postopku, potem ko smo slišali te um, razlage in pojasnila. Če bi kdo od porčevalcev v senci ali pa članov odbora regi želel še kaj dodati ali komentirati, je zdaj uh, to mogoče. Gospa Maletič, izvolite. No. Niste želeli besede. Gospe Krel ni, gospoda Omađeja tudi ni, gospoda Ropeja tudi ni, nikogar pravzaprav ni. Torej, Nihče nima nobenih vprašanj, vse je jasno, ni vprašanj, prav. Hvala lepa, hvala tudi vam, gospoda. To pomeni, da lahko nadaljujemo uh, z izbranim postopkom. Hvala vsem. Naslednja točka na dnevnem redu pa je predstavitev delovnega dokumenta služb komisije o dodani vrednosti predhodnih pogojenosti v evropskih strukturnih in investicijskih skladih. predhodne pogojenosti ali pogoji ciljajo k temu, da bi politični okvir v državah članicah spodbujal učinkovito in uspešno javno porabo. Večina teh predpogojenosti je že izpolnjenih, bila, bile so izpolnjene že na začetku programskega obdobja, akcijski načrti pa so bili pripravljeni za to, da bi tudi do, ostali pogoji bili um, izpolnjeni do konca leta 2016. Vendar pa še vedno obstaja nekaj predhodnih pogojenosti, ki jih države članice ne izpolnjujejo. Kot običajno bom najprej dala besedo komisiji, tako da nam poda uvodno predstavitev, ki ne bo daljša od 15 minut. Potem pa bom povabila člane odbora regij, da uh, komentirajo in zastavijo svoja vprašanja. Torej, naslov je predhodne pogojenosti. Gospod Grant, uh, beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, dovolite, da se najprej zahvalim odboru uh, za vabilo, da komisija z vami deli pregled tega dokumenta, delovnega dokumenta komisije. Predlagam, da dam kratek pregled predhodnih uh, pogojenosti, še zlasti glede na to, da smo uh, organizirali novembra delavnico s parlamentom na to temo, tako da vas ne bom tukaj ponovno izobraževal. Potem pa bi omenil nekaj ključnih prednosti teh predhodnih pogojenosti glede na informacije, ki smo jih zbrali doslej. In v zaključku bom zelo nakratko opisal nekatere od navkov, ki smo si jih doslej naučili. Najprej bi povedal, da ta delovni dokument temelji na izkušnjah komisije do današnjega dne in tudi na stikih z upravnimi organi, ki jih imamo v vsakodnevnem eh, delovanju. Kot je gospa predsedujoča pravkar rekla, je velika večina pogojenosti že izpolnjenih. Prav tako pa imamo na komisiji tudi izkušnje uh, z organi upravljanja, ki delajo na tem področju. Prav tako smo opravili študijo na to temo med fazo programiranja. Ob tem pa je v teku še dodatna študija o podpori skladov ESIF glede um, izpolnjevanja priporočil po državah. Kot ste povedali, gospa predsedojoča, uh, so predhodne pogojenosti ene ključnih reformnih uh, elementov kohezijske politike za do leta 2020. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da je učinkovitost javnih naložb in trajnost rezultatov odvisna od uh, ustreznih politik, regulatornih in institucionalnih pogojev. 48 predhodnih eh, pogojenosti velja za sklade ESIF in 36 pogojenosti velja za sklade kohezijske politike. In ne bom zdaj omenjal vsakega od njih, kajti menim, da jih že dovolj dobro poznate kakšnih 75 odstotkov teh pogojenosti je bilo že izpolnjenih ob sprejemu eh, programskega obdobja in večjih je vključenih v programe. Pravzaprav več kot 800 akcijskih načrtov, ki so bili razdi, eh, razviti, 65 eh, odstotkov vseh, vseh pogojenosti je doslej že izpolnjenih. To je sicer premična tarča, vendar pa morajo države članice Eh, tukaj zadostiti roku za poročanje, ki je juni 2017 in avgust 2017 za partnerske sporazume. Tako da takrat bomo videli, kako daleč smo. Upamo seveda, da bodo vse predhodne pogojenosti dotlej izpolnjene, vendar kot veste, uredba omogoča tudi prekinitev oziroma začasno ustavitev plačil, če ti predhodne pogojenosti dotlej ne bodo izpolnjene. Sedaj pa, kar zadeva tipe prednosti oziroma koristi. Tukaj je pet različnih prednosti, ki smo jih prepoznali. Ena je izboljšano naložbeno okolje v Evropski uniji nasploh, drugo je, da te pogojenosti podpirajo strukturne spremembe in izvajanje priporočil po državah. Tretje je, da se tako pospešuje prenos in izvajanje evropskega pravnega reda. Potem kot četrto je boljše ciljanje podpore skladov ESI in peta izboljšana administrativna zmožnost in koordinacija. Ena od stvari, ki smo jih ugotovili, preden se posvetim posameznim malce sem prehiter, torej preden spregovorim o teh petih tipih, naj povem še to, da je eden ključnih zaključkov te študije o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti v fazi programiranja bil, da če teh pogojenosti ne bi bilo, bi nekatere reforme ne bile izpeljane ali pa bi bile izpeljane veliko počasneje. Tako, zdaj pa posamezne prednosti. Upamo, da je dokument predvsej uh, eh, bogat, ima veliko primerov, telegrafskih primerov in zgledov, tako da če tega še niste storili, vas vabim, da si pogledate kvadratke v dokumentu, ki pojasnjujejo, kaj je bilo storjeno v posamezni državi članici kot rezultat teh predhodnih pogojenosti. Tukaj pa smo izbrali samo nekaj primerov, s katerimi želimo ponazoriti to, kar potrjuje dokument. Torej, če povemo uh, nekaj o izboljšanju investicijskem oziroma naložbenem okolju Evropske unije, po naših izkušnjah v preteklosti so obstajale ovire, ki so onemogočale naložbe, bodi si horizontalne, tukaj govorimo o javnem naročenju, državni pomoči, ali pa so bile sektorsko specifične te ovire. Takoj smo izbrali nekaj primerov, med njimi uh, pravni okvir za investicijske Ja, izvajanje javnih eh, naročil. Kot vidite, v Romuniji so vzpostavili novo agencijo na, tej, na tem področju. Več držav je upeljalo eh, test MSP za ocenjevanje učinka nacionalne zakonodaje in tudi eh, nekaj digitalne rasti je um, bilo mogoče zabeležiti. Torej, to je zelo nahitro ponazorjeno, kaj je bilo narejeno, ampak kar zadeva boljšega naložbenega našega okolja, lahko zagotovostjo trdimo, da če tudi je namen teh uh, sprememb pravzaprav odziv z, oziroma večja pritegnitev skladov ESI, imajo potem tudi dodane prednosti pri izvajanju nacionalnih skladov ali pri ustanavljanju MSP-je v drugih podjetjih. Če tudi torej ne govorimo o skladih ESIF, obstajajo bistvene prednosti. Uh, izpolnjevanja teh predhodnih pogojenosti. Prav tako smo ugotovili, da so te pogojenosti katalizatorji političnih reform in to velja za najrazličnejša področja. Kot sem že omenil, je več primerov omenjenih tudi v delovnem dokumentu, ampak vidimo, da so bile razvite ti zemljevidi za zdravstvene potrebe, tudi strategije za pametno specializacijo so bile podrobneje izdelane, tudi pristop do zdravstva in do drugih, na, drugih načinov um, prevoza. Skratka, na ta način smo ugotovili, da je bilo državam laže izpeljati določena priporočila po državah. Svetovalci, ki so izvedli to študijo, so menili, da te prehodne pogojenosti tudi pospešujejo izvajanje reform, ki bi tako ali tako morale biti izpeljane. Tukaj je omenjenih nekaj predhodnih pogojenosti, katerih cilj je bil zagotoviti, da bo evropska zakonodaja, ki je pomembna za izvajanje skladov ESIF, dejansko obstajala v državah članicah, da bo dejansko sprejeta. In tukaj vidite tudi več eh, primerov, eh, naprimer na področju energetske učinkovitosti, izvajanja direktive o stavbah. Eh, te več držav članic je očitno pospešilo reforme kot rezultat teh predhodnih pogojenosti, kajti saj veste, da morajo države članice tako ali tako prenesti zakonodajo, ampak na ta način so to storilo hitreje. Na, v Cipru, v Španiji in v Italiji so sprejeli načrte za ravnanje z. O, o, odpadki po regijah v skladu z okvirno direktivo, potem pa nekaj več drugih držav članic pa je eh, na področju voda sprejelo spremembe k zakonodaji eh, na področju eh, cenovne politike za vodo. Skratka, gre za direktive, ki jih je treba prenesti, ampak mi kot tudi o, ostali organi, ki so sodelovali v tej študiji, smo menili, da se je s temi pogojenostmi tempo reform pospešil. Potem. Četrta prednost eh, je boljše, bolje ciljena podpora skladov ESI pa tudi drugih javnih sredstev. Skratka, gre tudi za nev, nov učinek prelivanja, torej tudi druga javna sredstva imajo določene koristi od izvajanja teh predhodnih pogojenosti. Razlog za to je tudi ta, kot ste videli na delavnici konec novembra, uh, Torej, ena od bistvenih uh, stvari, ki je bila izpostavljena, eh, je, da, pristop, da je potreben uh, pristop od spodaj na vzgor. In to je bilo zelo prisotno pri razvoju političnih in strateških uh, okvirov. In izkazalo se je, da so na ta način bili sprejeti boljši uh, Uh, kriteriji in tudi, da, bile, um, da je bila boljša prioritizacija naložb. To se je torej izkazalo tudi na delavnici novembra, kjer je bilo zelo um, razvidno, da je ta pristop od spodaj na zgor koristil političnim in strateškim okvirom. In uh, na koncu potem smo menili še, da je s tem se izboljšala tudi upravna zmogljivost in koordinacija. Tudi uh, To je bilo dokaj razvidno na delavnici novembra, namreč tehnična pomoč je bila na voljo v vseh fazah, eh, zato da se je lahko izboljšala upravna zmogljivost in usklajevanje. In to je tisto, kar koristi ne le naložbam v skladu ESI in ESIF, ampak vsem eh, naložbam, tako zasebnim kot eh, javnim. In tukaj je samo nekaj Eh, primerov eh, te vrste, ki so omenjeni tudi v dokumentu. Tukaj naprimer na portugalskem so razvili nov sistem poslovnega, strokovnega usposabljanja, kar je že tako ali tako bil vladni načrt. Potem je prišlo tudi do posodobitve eh, javne uprave v več državah članicah. V Franciji, v Vernu pa je v več akterjev prvič Eh, sodelovalo pri razvoju regionalne strategije. Tudi to je bilo omenjeno na delavnici, ki ste organizirali namreč, da je zelo pomembno, da se v te dejavnosti vključijo vsi akteri in to smo namreč slišali, eh, da se je dogajalo do neke mere, vendar pa je na tem področju mogoče še več izboljšav. K temu se bom še vrnil pri uh, poglavju o tem, kaj smo se naučili, kaj je pri razvoju strategiji in tudi pri strategiji, ki sem jo omenjal na prejšnji prosojnici, eh, tudi tukaj vidimo več eh, nacionalnih in regionalnih akterjev, ki so se sploh prvič sestali pri oblikovanju nečesa v nekaterih državah članicah. Tako da se je nam to zdelo, da je to vsekakor bolj učinkovit način lokalnega ali regionalnega organiziranja. Skratka, če pridem k naukom, kot sem že dejal, povratne informacije, ki smo jih dobili od organov upravljanja in tudi na podlagi študije, kažejo, da so uh, predhodne pogojenosti prinesle bistvene koristi in da so izboljšale položaj na terenu za naložbe uh, in za vlaganja uh, skladov ESI, pa tudi drugih javnih in zasebnih uh, sredstev. Ampak kot je že bilo pojasneno tudi na delavnici novembra, je torej prvič, da se je to orodje uporabilo tudi za sklade ESI. To je torej učni proces. Ena od tem, ki je bila prav tako omenjena na delavnici, uh, in ki uh, jo je odkrila tudi študija in ki se je izkazala tudi s stikov z organi upravljanja, je to, da so za ta proces bili potrebni ogromni viri, da je torej ta kompleks precej kompleksen. Proces zelo kompleksen, to je nekaj, kar smo torej vzeli na znanje in to so nam vse informacije zelo jasno povedale. Potem drug uh, problem uh, je bil podvajanje ocenjevanja tako na ravni partnerskih sporazumov in programov. In vidimo, da je to vrstne kriterije težko izpolniti pravočasno. Upali smo, da bo vse izpolnjeno ob konca, koncu leta, kot bi moralo biti, ampak jeseni letos bomo vedeli, kaj dejansko je bilo izpolnjeno in kaj ne. Zdaj pa, kar zadeva področje uporabe. Uredba in določbe o predhodnih pogojenost, določbe o predhodnih pogojenostih so bile sprejete v strani vseh so zakonodajalcev, tako da je sorazmera že bila preučena in komisija je menila, da smo ta vidik ustrezno obravnavali, vendar pa se je to vprašanje znova postavilo. Nekatere države članice menijo, da načelo sorazmernosti ni bilo vedno učinkovito izvajano in um, da je obseg in število teh pogojenosti pretiran, prevelik. Tudi to uh, je nekaj, uh, kar je bilo omenjeno na vaši delavnici novembra, namreč vprašanje, kako bi lahko te pogojenosti bolje um, upoštevali oziroma integrirali v nacionalne oziroma regionalne kontekste in potrebe. To je nekaj, kar velja za celotno Evropsko unijo in vprašanje je, ali bi te pogojenosti lahko bile bolj ukrojene po meri. Potem eh, naslednji vidik je zagotavljanje trajnosti. Ves čas eh, tukaj sklicujem na novembrsko delavnico in se opravičujem, ampak sklepi, ki ste jih tam sprejeli, so res zelo smiselni in še danes. In eno, ena od težav, ki je bila omenjena, je bila, da to ne bi smela biti zgolj vaja, kjer se delajo kljukci ob določenih zahtevah. In kot vidite, je ena od šibkosti trenutnega ustroja ta, da potem, ko je predhodna pogojenost potem enkrat izpolnjena in ko jo oceni komisija, da pravzaprav je s tem proces, kar zadeva Evropsko komisijo, zaključen. Ampak v korist regij, držav članic in investicijskega naložba pa bi, naložbenega okolja pa bi dejansko moralo priti do odgovornosti. Nekdo bi moral prevzeti odgovornost potem da za dejansko doseganje rezultatov. Kajti to so potem razlogi, ki vodijo do prednosti za regionalno in eh, nacionalno gospodarstvo kot celoto. In še nek vidik, eh, ki je obveljal za pomankljivost, je namreč morebitno pomankljiva institucionalna zmogljivost in zadostna udeležba vseh deležnikov. Torej, sestajali smo se z številnimi deležniki, številnimi nevladnimi organizacijami pred kakšnimi tremi, štirimi tedni in dejali so, da če le mogoče bi se želeli biti bolj vključeni. Zdelo se je, da so na, celo, na splošno gledano zadovoljni z vsemi predhodnimi pogojenosti, da so privedle do resnih izboljšav na terenu, vendar pa so hkrati izpostavili, da bi se želeli biti v proces bolj vključeni. In potem zadnji nauk, ki smo se ga naučili, zadeva izvajanje programov oziroma gre bolj za vprašanje kot za nauk. Namreč eh, zastavlja se vprašanje, kaj ti še enkrat, za enkrat obstaja še vedno triletni moratori za naložbe, ne da bi obstaj, ne da bi bili v celoti izpolnjeni regulatorni in politični pogoji na terenu. In vprašanje je, ali je ta pristop ustrezen in pravilen. In potem zadnja točka, ki sem jo želel omeniti pri navkih, in to je znova nekaj, kar je bilo omenjeno na delavnici. Mislim, da je, da je eden od predstavnikov drž iz držav članic omenil, da, bi bilo do, da je dobro, da so bile te pogojenosti uh, znane dovolj časa naprej in da je zato bilo mogoče se na nje pripraviti, tako da um, je bil proces uh, zaradi tega lahko bolje pripravljen. Če zaključim, kaj so naslednji koraki? Danes torej tukaj poteka razprava, uh, sestali smo se že v okviru strukturiranega dialoga s številnimi nevladnimi organizacijami. Prav tako bomo predstavili dokument ta petek na svetu in mislim, da bo potem vse skupaj steklo v razpravo na sedmem forumu o koheziji, ki bo potekal junija. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev. Kolegice in kolegi, beseda je sedaj vaša. Kakšna pripomba, vprašanje? Gospod Vanistrovaj, prosim. Hvala lepa, da smo spet se zbrali tukaj po krajših počitnicah. In že danes smo se poglobili v to temo z vašo predstavitvijo. Neko rezonanco slišim, mikrofon. Test 1, 2, 3 je v redu. ključnega pomena je paziti na to, kar je dala Evropska komisija. Ta torej resnično pripravljamo boljšo zakonodajo. za naše strukturne sklade in celotno finančno uredbo, moramo okrepiti predhodno pogojenost. To je pomemben gradnik za celoto, da bomo imeli boljše rezultate in boljši pristop, ki temelji na uspešnosti. Sedaj smo nekje na sredi, nekaj vprašanj ste zastavili. Eno glavnih vprašanj pa predstavlja tudi okvir, ki predstavlja sedem let, v katerem merimo naše rezultate. Naprimer, na začetku smo imeli sporozum o partnerstvu, operacijske načrte in tako naprej. Dobro, to smo dobro upravljali, delovalo je. Potem pa se rezultati merijo pet let kasneje, po koncu obdobja. In imamo potem uspešnost 21 milijard evrov, ki jih damo na stran in tisti, ki so uspešni, bodo dobili dodatna sredstva. Zakaj pa gre tu? Kakšen cikl je to? Vmes bomo imeli ogromno nacionalnih volitev, spremembe v politiki, spremembe komisije, populistična gibanja prihajajo, mi pa delamo na sedem let. Torej. Rad bi torej, da se odgovorite na vaše vprašanje. Na koncu ste zastavili vprašanje o časovnem okviru, v katerem delamo. Če ste mesto ali regija, morate biti ponovno izvoljeni, potrebujete rezultate in mi delamo na pet, šest let, so še daljši cikli, kot so lokalni. Torej, prosim, če se lotite tega, teh težav, ki jih imamo, glede uspešnosti, potem pa še delo vaše delovne skupine, kako ste to povezali z gibanjem boljše zakonodaje komisije gospoda Timmermansa. Ko smo imeli poročilo počeno 63, in sedaj delamo nagrednik iz obljube po 2020. Za pregled kohezijskega foruma smo torej sredi celotnega postopka. Naš odbor za proračun zahteva več financiranja po rezultatih. In to počnemo. Imamo postopek, imamo nadzor, večplastno upravljanje in zelo optimističen, celovit okvir imamo, zastavljen. Ko pa sedaj sprašujemo o boljši zakonodaji, in ocenite ga, če bomo dobili dobro oceno tega strani komisije, bo to pomembno. Konec. Proti koncu Junkerjeve komisije bomo torej videli, kako se bomo odrezali. In tudi komisija seveda želi vedeti, kako uspešni so. Kar se tiče parlamentarnega vidika, bi bilo to torej zelo zanimivo. Veliko sem se pogovarjal s kolegi iz različnih političnih skupin, različnih odborov, okolje, kmetijstvo, novi instrumenti financiranja EFSI in delali so, da imamo dobre postopke, ki so sicer dolgotrajni, vendar pa dosegamo cilje Evropske komisije. vedno več MS. Pa je, ljudi smo pritegnili, tako da bi to moral biti en teh pozitivnih primerov odprtega načina dela. Potem pa, kar se tiče predhodne pogojenosti kot take, presenetljivo je bilo v naših razpravah lani, ko smo lahko videli, da pod češkim predsedstvom govornik pravi sklepi iz Bratislave, da smo bili resnično pozitivni glede tega. Veliko dela, sicer slišali smo, nismo slišali veliko očitkov, da je to preveč, ne. Pripravili so politiko skupaj z akteri, tudi glede dogovorov, glede mestnega pregleda in v sodelovanju z državami članicami. Zadnja pripomba, zanimivo je, yeah da toliko krat podajate referenco na priporočila po državah. In to je pomembno. Seveda, države lahko dobijo sredstva, tako pač večletni finančni okvir deluje. In tako bo tudi v prihodnje. Če torej obstaja močna navezava na priporočila po državah, lahko potem ugotovimo, kje lahko delujemo bolje, kje smo lahko hitrejši. Na seznamu sem videl, da ste na neki točki omenili tudi javno naročila in druge stvari. To je bilo, to je bilo egzemplarično, vendar pa zanima me, ali je več statističnih dokazov, kot je bilo zapisano poročilo počeno 63, da dosegamo 75 odstotkov vseh priporočil po državah. In katere države so tiste, ki uporabljajo naša priporočila? Je to jasno? Kaj ti sicer je tako kot v velikem supermarketu, nekaj si vzamete tu, nekaj tam, potem pa na koncu vse v košarici. Nihče pa ne ve točno, kaj je. Mi pa želimo vedeti, kaj je notri in zakaj je točno to, ti proizvodi, ne pa drugi. Ta teden bomo glasovali o novem instrumentu podpornih programov za strukturne reforme. In bomo imeli te nove možnosti. Kakšna pa je prava razlika? Kajti predhodna pogojenost ima neposredno povezavo s strukturnimi spremembami. Zato bi bilo še bolj pomembno, da dobimo na koncu tega obdobja pozitivno oceno. Toliko torej nekaj splošnih pripomb. Tukaj Hvala lepa za vašo predstavitev. Dobro se predstavi vašo metodo. Je pa to zelo kompleksno za zunanje opazovalce. In na koncu nam lahko seveda spodleti. Thank you very much, Mr. Van... Hvala lepa, gospod Van Miltenburg. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za vašo odlično predstavitev. Odločno verjamemo dodano vrednost predhodne pogojenosti, zaradi tega, kar je del že Lamberts, gre za strukturne reforme. Eden od citatov na strani 18 vašega dokumenta me je pritegnil, ko ste dali, da bi morali izkoristiti spodbude, in izvedbo sveznih reform za izpravo programov, ki jih so financirajo. E Minister Roj je izpostavil, da bi lahko morda torej tudi strukturni programi bili določena spodbuda. Imate še kakšne druge spodbude, ki bi lahko še bolj pozitivno, ne samo to, da se prekličajo nekatera plačila, ko se naprimer ne izpolnjuje predhodne pogojenosti. In ustavitev plačil ni edini ukrep. Kakšni, kakšni pa so še drugi odzivi na to? Tudi, kar se tiče popolnih programov za strukturne reforme, o katerih bomo glasovali ta teden. Hvala lepa, gospa Majetič. When... Hvala lepa. Ko govorimo o predhodni pogojenosti, Mislim, da moramo resnično pomisliti na to, kaj želimo doseči na ravni držav članic s to predhodno pogojenostjo. Ko zahtevamo predhodno pogojenost, se moramo izogniti faktorju presenečenja, kajti v bistvu je to nekaj, kar bi morali uredbo zapisati že na začetku zelo jasno za države članice, da se bodo zavedale, da če želijo investirati v osnovno šolstvo, zdravje, srednje šolstvo, promet, okolje, katerokoli področje, da bodo morali imeti strateške dokumente, v katerih bodo zapisali, kje so v tem trenutku, kaj želijo doseči in kako evropska sredstva prispevajo k doseganju teh ciljev. To bi naj ne bilo tako zapleteno. Na koncu, sedaj za obdobje 2014-2020, pa to je zapleteno. Ker ti imamo prehodno pogajnost, ki se ne izpolnjuje. In to je težavno. Popolnoma se strinjam s kolegom. Bomo videli, kaj storiti s prehodno pogajenostjo, ki ni izpolnjena. Bi bilo morda možno, da bi v praksi države imele nekaj, ki bi potem na drugačen način kazalo, kaj bodo dosegle z evropskimi sredstvi, tudi brez teh dokumentov, ki so potrebni za predhodno pogajnost. Torej, zelo temeljita analiza razmer bi morala biti izvedena. Potem pa to tudi seveda, kaj smo se naučili za prihodnost. Če imamo predhodno pogojenost, ki se opisuje na bolj splošen način, da države že vnaprej vedo, kaj morajo pripraviti za to, da bodo lahko namenile sredstva za posamezna področja in uporabila evropska sredstva za ta področja. Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti. Gospoda Mato, še vi, prosim. No problem. Um, ehm, Šolovna domanda. Samo eno vprašanje za komisijo in sicer nam lahko poveste kaj več glede napredka, ki je bil dosežen na področju javnih naročil in na področju državnih pomoči v državah članicah na splošno, morda posebej, kar zadeva Italijo, če kaj posebnega. Glede svežnja eh, direktiv 2014 je tudi vprašanje ločenih ukrepov za obledovanje ulog eh, komisije, kar zadeva razpisa za strukturne sklade. Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti? Tako da prosim, če lahko odgovorite, gospod Grant, prosim, to lahko storite sedaj. Hvala lepa. Kaj se tiče gospoda Van Nistelrooja najprej? Veliko govorite o časovnem okviru. eden glavnih namenov skladov ESI je, da zagotovimo strukturne naložbe srednje in dolgoročno v državah članicah. Nasprotju z nacionalnimi proračuni, ki so letni, tako zagotavljamo stabilnost za države članice, kar se tiče naložb. To je prva točka. Druga, kar se tiče boljše zakonodaje, sodelujemo s srednjimi službami komisije, s gospodom Timmermansom, kar se tiče boljše zakonodaje na splošno. Kotev tega smo prispevali k programu REFIT in k skupini na visoki ravni za poenostavitev za prejemnike. Torej del tega, kar počnemo, kar se tiče boljše zakonodaje, je že v predlogu za omnibus, uredbo omnibus, in veliko teh elementov prihaja iz poenostavitve pravil kot rezultat dela skupine na visoke ravni za poenostavitev. Tretja točka, aha, še to, delo skupine na visoke ravni se nadaljuje, sedaj bodo skušali ugotoviti, kako bi za naslednje obdobje izboljšali uredbo. Za razliko od prejšnjih postopkov poenostavitev smo sedaj to podaljšali. Van Nistelrooy, sodelujete z vsemi komisiji, ampak moje vprašanje je bilo, ali cenite našo metodo dela, ki je zelo specifična. mi delamo pri vseh točkah in potem smo imeli še neko tematsko koncentracijo, dodali smo eno točko, torej ali boste rekli, ali pravite, to je ta novi sistem, ali pa je to predolgo, pre velika obremenitev. Povejte malo več, prosim, o samem bistvu. <laughs> Komisija kot celota seveda skuša imeti proračun, ki je smerjen na rezultate. To je jasno. Torej je jasen premik te smeri. Ali cenijo to, kar se počne predbi ESI, ki jo tako skrbno pripravljamo, nisem prepričan. Je pa dejstvo, da je sistem, ki je bil zasnovan za 2014-2020, veliko bolj rezultiran, eh, veliko bolj orientiran na rezultate, veliko bolj odločanje. In to je torej tista smer, v katero komisija dela. Seveda pa ne morem govoriti v imenu osrednjih služb komisije. Upam, da je tako, ne morem pa govoriti v njihovem imenu. Prav? Ampak vsaj moj GD bi se s tem strinjal, vedno lahko izboljšamo, vendar pa je ta sistem veliko bolj odločen osredotoča na rezultate. Želimo si resne naložbe in želimo si seveda rezultate za evropski proračun. To tudi v političnem kontekstu in ja, mislim, da je to zelo pomembno. Ne morem pa iti dlje. Potem še ena točka. Češko predsedstvo ste dali, da je bilo zelo pozitivno. velika večina povratnih informacij o predhodni pogojenosti je bila takih, da so bile pozitivne, da smo dosegli rezultate veliko, akterjev samih je zelo podpiralo pogojenost. Tudi tisto, če se nismo mogli izboljšati v preteklosti, smo se lahko izboljšali zaradi ravno predhodne pogojenosti. Torej, povratne informacije so zelo pozitivne tako kot je češki predstavnik na dravnici dejal, mislim, da, da niso vse regije, vse države članice po eni meri za, vendar pa velika večina pa. Naslednja točka. Tretji vir priprave dokumenta je študija, ki teče o vplivu zgrado, jesi? Kaj so na priporočila za države? Mislim, da imamo tukaj več statističnih dokazov za to in tam boste verjetno v tej študiji lahko našli to karišče, tako so od Van Nistelrooy. Je to že predvsej napredovalo, ni pa še objavljeno. potem kaj bi lahko torej naredili, glede priporočil po državah. Ne bi radi že naprej predvidevali, kaj se bo pojavilo v razpravi prihodnosti. Seveda, potegnili smo nekaj zaključkov, KPC smo se naučili in to je seveda razprava za prihodnost. Prek tega pa ne morem iti v tem trenutku. Še ena točka, kar se tiče strateških dokumentov, da so morda preveč kompleksni, to je šlo iz te študije, bomo videli, kaj se bo zgodilo. 86 odstotkov jih je bilo izpolnjenih, za preostanek 14 odstotkov predhodne pogajenosti pa imajo države članice do julija in avgusta, da poročajo. Morda so jih že izpolnili, pa tega še ne vemo. Želim pa povedati, da mislim, da je bil snute komisije iz leta 2012 in kar se tiče nas, so države članice imeli dovolj časa, da spostavijo prehodno pogojenost. Bomo pa šele jeseni letos vedeli, ali obstaja kaj večjih težav. Nekatere države članice so uspele, druge ne. To se bomo ogledali. To je torej naš dokument, interni dokument, ki govori o tem, kakšno je trenutno stanje. Ni pa to seveda še končna analiza. Potem pa se upravičujem. Nisem prav dobro razumel točke glede javnih naročil. Lahko to ponovite, prosim? Sì, sapere se, uh, se la commissione. Ja, zanima me, ali je komisija že opravila kakšne študije in ali so že kakšni rezultati glede eksante pogojevanja, eh, kar zadeva javno naročanje. Okay. With regard to the achievement kar se tiče rezultatov, dosežkov. Mislim, da vem, zakaj gre. Kar nekaj ukrepov je bilo sprejetih, kar nekaj držav članica, glede predhodnega pogajovanja pri javnih naročilih. Omenili smo jih nekaj na prosojnicah. Nisem pa pripričan, kaj mislite z rezultati kako naj to ocenimo, ko država članica poroča o izpolnitvi prihodne pogojenosti, se potem posvetujemo s pristojnimi službami komisije in te preverijo, ali je to res. Pri javnih naročilih bi se posvetovali z GD Grow. Kar se tiče nekaterih statističnih podatkov še štiri države članice, samo štiri države članice morajo še poročati o izpolnjevanju pogojev glede eh, predhodne pogajanosti, glede javnih naročil. Ne vem, če sem odgovoril na vaše vprašanje, ampak potrudil sem se po najboljših močeh. Thank you. Thank you very... Prav, hvala lepa. Drugih vprašanj ni, tako da zaključujemo razpravo na to temo. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa za to, da ste odgovorili na naše vprašanje. Sedaj pa gremo naprej. Izmenjava mnen z Evropsko komisijo o izidih četrtega foruma najbolj oddaljene regije. Četrti forum najbolj oddaljenih regij je imel naslov Najbolj oddaljene regije, nova strategija. Evropska komisija je to organizirala in to se je odvijalo v Bruslu 30. in 31. marca 2017. Program je na voljo, imate pred sabo v elektronski različici na strani odbora za regionalni razvoj. Forum najbolj udaljene regije je pomembna platforma za razprave med devetimi najbolj udaljenimi regijami. Tri države članice, katerih del so, in institucije Evropske unije pri tem sodelujejo. Komisija v tem trenutku pripravlja revizijo, strategijo z leta 2012, kar se tiče najbolj oddaljenih regij Evropske unije. Želimo se partnerstva za vse vključujočo pametno rast. In ta forum je bil še prav posebnega pomena, ravno zato. Prav tako je v kontekstu revizije strategije komisije odločitev našega odbora, da bomo pripravili poročilo o izpolnjevanju 349. člena pogodbe, ki je posvečen tem regijam. Gospod Omađe je poročevalec za to poročilo in o tem poročilu bomo glasovali na našem majskem sestanku. To poročilo bo potem stališče Evropskega parlamenta, pred to revizijo. Zato je današnja razprava zelo aktualna, glede na prihodne razprave o tem poročilu. Veseli nas, da lahko predstavimo, pozdravimo predstavnike komisije. Je komisija tukaj? Da, ste tu? Pozdravljeni. In dobite kar besedo, prosim. Thank you very much, um, Mrs. German. Hvala lepa. Gospa predsednica, ta četrti forum za najbolj oddaljene regije je bil zelo uspešen. To je odziv, to zrcali zelo dobro partnerstvo z evropskimi institucijami, z regijami in z državami članicami, katerih del so te regije. Evropski parlament ima svoje predstavnike gospod Omađi je bil navzoč, pa tudi ostali so bili prisotni. 658 predstavnikov je bilo na tem forumu, 700 mnen je bilo izrečenih prek spletnega prenosa, to kaže na uspešnost tega dogodka. imeli smo veliko nacionalne, regionalne administracije, 150 je bilo predstavnikov tudi evropskih institucij in tudi 50 novinarjev je sodelovalo na tem forumu. Ta dogodek je bil torej dobro pokrit, prav tako pa mislim, da to zrcali zelo dobro partnerstvo, ki ga imamo tudi z Evropskim parlamentom. Evropski parlament je bil udeležen. V programu na začetku je, smo imeli tudi eh, video sporočilo predsednika Evropskega parlamenta, pa tudi dve posredovanji smo imeli, eno dopoldne in eno popoldne, kar se tiče revizije in perspektive Evropskega programa za najbolj oddaljene regije. Rada bi se zahvalila vsem poslankam in poslancem, pa tudi asistentom, ki so pripravili ta dogodek z nami. Seveda je to začetek procesa. To bo javna razprava za dokument, ki ste ga menili, predsednica, ki bo spet do konca leta. In s tem bomo obnovili strategijo za te najbolj oddaljene regije. Predsednik komisije je tudi bil na vzoč in spomnil je, da kar se tiče prenovitve strategije za najbolj odaljene regije, si želi, da bi novo sporočilo komisije bilo inovativno, ambiciozno. Omenil je vse, kar je bilo že storjeno za najbolj odaljene regije, kako pomembni so evropski programi za te regije in pozorno spremlja njihov razvoj, vsa vprašanja, ki se pojavljajo, še pa posebno včasih krize. To je seveda tudi bilo omenjeno in tudi kar se tiče krize v Gvajani in sedaj že vemo, da je rezultat bil pozitiven. Osnotek poročila odbora regije smo že dobili, kar se tiče izvajanja člena 349. Pozorno bomo torej spremljali delo v odboru, tesno sodelovali z vami, kajti to poročilo bo seveda vplivalo na formulacijo nove strategije za te najbolj oddaljene regije. Hvala lepa, predsednica. Če kakšno vprašanje, sem seveda na voljo. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Gospod Van Miltenburg, prosim. Čisto splošno vprašanje. Kaj ti je v poročilu? gospoda Omače Seramka pogovarjamo. Nekateri pozivamo k bolj intenzivni uporabi člena 349. Je katera od najbolj oddaljenih regij tudi pozvala k temu na konferenci več tega člena in katera področja, če že? Kaj vi menite o tem? Kaj ti mislim, da je to ključnega pomena za poročilo Omar Džeja, o katerem govorimo? Hvala. Hvala lepa gospod Manskur. Gospa predsednica, kolegi in eh, kolegice, najprej čestitke komisiji za dober potek tega četrtega foruma, ki je potekal pred nekaj dnevi, pred nekaj tedni. No? No, zelo pomembno je, da je bila zastopana na zelo visoki politični ravni. Komisarka Krecu je bila tam prisotna in pa tudi eh, predsednik komisije Juncker. In vse to kaže na velik interes, ki ga pripisuje komisija eh, problemu, s katerim se soočajo najbogaljene regije. Vsi veste, da so specifike zdaj že dobro znane. Situacija, ki jo je gospod Andrijan tu izpostavila, nas eh, opominja na to, da najbolj daljene regije, eh, še posebej prekomorske regije ostajajo soočene z velikimi strukturnimi težavami na področju infrastrukture, zdravstva, izobraževanja in tudi pomankanja ustreznih eh, gospodarskih perspektiv. To so področja, na katerih nas Evropska unija spremlja že dolga leta, ampak vendarle ugotavljamo, da na tem forumu komisija ni dala vtisa, da želi resnično v polni medri izpolniti člen 394 eh, in pa predvsem tudi nedavno sodbo Evropskega sodišča v zvezi z členom 359, ki ultrapreferernim regijam omogoča številne izjeme. To se mi zdi ključnega pomena, kajti med komisijo in svetom je bilo kar veliko sporov glede interpretacije tega člena. In sodišče je nedvoumno razsodilo, da komisija na tej podlagi lahko predlaga specifične ukrepe za eh, ta ozemlja. Ukrepe, ki odstopajo ne le od pogodbe, ampak tudi od sicer zakonodaje EU. Glede pričakovanj In eh, tu je treba povedati, da je za predstavnike ultrapreferenih regij ta dogodek predstavljal pomemben dogodek in premalo konkretnih odgovorov v strani komisije so dojeli kot zamojeno priložnost. In eh, prihodna komisija bo le stežka ta problem rešila. In zato pozivam kolege iz našega odbora, da z naklonjenostjo preučijo poročilo kolega Omrže, ki danes sicer ni prisoten, kajti na podlagi tega poročila bi Evropski parlament moral ambiciozno in odgovorno odzvati se na številne zahteve ultraperifernih regij. Zato pozivam komisijo, da se bolj nasloni na to nedavno sodbo Evropskega sodišča, da na nek način lahko ustoličimo ta člen 359, da, bosto, da bodo naša najbolj oddaljena ozemlja lahko uspešneje reševala eh, probleme, s katerimi se soočamo. Vsi vemo, kaj se zdaj dogaja v Gujani. In ti dogodki se odvijajo zdaj praktično en mesec. Država je bila praktično en mesec blokirana zato, ker ima toliko težav ravno na področjih, ki sem jih omenil. Hvala lepa. Gospod Seler, hvala lepa. Ja, vsi vemo, da sem eden tistih, ki se seveda zauzema za to, da še posebej pri najbolj oddaljenih regijah in tistih, ki se soočajo z zemljepisnimi omejitvami, pomagamo. Mislim, da ima Evropska unija pomembno nalogo stati ob strani tem regijam. Ampak eh, ravno nedavna poročila predstavnikov teh najboljdanjih regij kažejo na to, da vse te regije pripadajo neki državi članici in eh, ta država članica je seveda odgovorna za te regije. No in če Evropska unija poseže vmes za odpravljanje neenakosti, mora zahtevati obenem tudi od zadevnih držav članic, da storijo svoje, kar zadeva pomoč tem regijam pri odpravljanju teh pomankljivih stil na vir, ki so tako očitne in eh, mislim, da nima smisla, da se vse to prevali na pleče Evropske unije. Obenem se moramo boriti tudi za to, da regije eh, izven Evropskega kontinenta ki imajo tesno povezavo z drugimi celinami, razumemo kot eh, pomembno prednost za nas. In eh, to še posebej velja za spodbujanje eh, trgovinskih in gospodarskih vezi z sosednjimi državami teh prekomorskih ozemelj. Tu gre tudi za to, da regionalne omejitve, ki tam obstajajo, zato ker ni odprtih meja, vsaj kar zadeva povezave z sosednjimi državami teh najbolj daljnih regij, da tu življenje poenostavimo tem regijam, tu nas čaka še kar nekaj eh, dela in tu mislim, da mora ukrepati Evropska unija. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Dobro, hvala lepa. Gospa Bordi, lahko odgovorite na zastavljena vprašanja. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj povem, da je bil ta forum javni dogodek. Gre za trenutek, na katerem je komisija prisluhnila in na tej podlagi bo komisija predstavila svoje lastne predloge v okviru prenovljene evropske strategije, ki jo bomo objavili v tem sporočilu. Ampak namen tega foruma ravno je bil, da se omogoči razprava, izmenjava mnen in da se na tej podlagi potem oblikujejo konkretni predlogi v odgovor na zastavljena vprašanja. Res je, da je bil to pomemben dogodek, tu se navezujem na to, kar je rekel gospod Nonskur, to je bil dogodek na zelo visoki politični ravni, vsi predsedniki regij in tudi predsednik komisije sam so spomnili na pomen sodbe Evropskega sodišča, tako da je to vsekakor bil sestavni del izraženih stališč, eh, tudi tistih, ki jih je predstavil predsednik komisije, tako da je na eh, najvišji ravni to potrjeno. V poročilu gospoda Omaržija, eh, ki sicer še ni potrjeno, vidimo tudi pomemben vir predlogov za to naše prihodnje sporočilo. In če se navežem na to, kar je dejal gospod Celer, eh, menim, da je pomembno, da ne pričakujemo vsega od Evropske unije. Veliko politik namreč imamo in eh, ob robu tega četrtega foruma smo imeli tudi delne eh, skupine strokovnjakov za področje, kot so naprimer zelena gospodarstvo, krožno gospodarstvo, dostopnost digitalnih vsebin, transport v kontekstu ultrapreferenih regij. In če se pogovarjamo s strokovnjaki v teh regijah na temo težav, s katerimi se soočajo na tem področju, oziroma o problematiki, s katero se soočajo, vidimo, da evropska zakonodaja ni eh, vedno ovira. Pogosto nacionalna zakonodaja ne omogoča neke fleksibilnosti, ki bi jo omogočili ultrapreferenim regijam. Tako da potrjujem, da je to nekaj na kar moramo biti pozorni in ne, eh, mislim, da ne bi smeli pričakovati prav vsega od Evrope. Eh, ravno zato imamo tako pomembno partnerstvo s temi regijami, namreč vsaka raven sodelovanja ima eh, svoj razlog obstoja in svoj pomen. Zdaj, predlogi, ki so bili slišani, so bili predstavljeni predsedniku Junkerju v memorandumu z dne 31. marca in to je ključen dokument, ki poleg poročila parlamenta predstavlja osnovo naše podrobne analize skupaj s službami komisije. In vsi predlogi, ki jih pripravljamo, vključno s predlogi, ki izhajajo iz eh, razprave državljani na tem forumu, vse te predloge torej službe komisije preučujejo, da bi ugotovili, kako bi lahko naredili boljši in večji korak naprej. Seveda bo, kolikor bo tole mogoče, ta sporočilo sprejeto še pred eh, začetkom razprave o novih finančnih perspektivah. Eh, mi tu ne skušamo nekako prejudicirati eh, nove razprave o eh, finančni perspektivi, ampak veliko je novih eh, sektorjev, pomembnih sektorjev v ultrapredifernih regijah, ki jih je potrebno eh, nekako spodbuditi in poriniti naprej. In tudi predsednik Juncker je dejal, to je bilo omenjeno tudi v razpravi v odboru za regionalne zadeve strani gospoda Omaržija, namreč so določene regionalne politike, ker je malo specifičnih ukrepov in zato moramo eh, še preučiti, v kakšni meri lahko zagotovimo bolj izpostavljeno mesto ultrapreferjem regijam v teh eh, drugih politikah, da se ne pozabi na te najbolj oddaljene regije in to je treba eh, storiti, kar se da preventivno na nek način, torej skušajmo ukrepati bolj preventivno v zvezi z ultrapreternimi regijami, da se ne bodo stvari potem urejale post festum na način, ki je pogosto bolj problematičen kot ne. No, na zadnje naj še povem, da je tekom te razprave glede evropskih programov, kot je bilo rečeno, mm, vprašanje poenostavitev predstavljalo tisto najbolj žgoče vprašanje, predvsem kar zadeva programe za obdobje polite 2020. Kaj ti res je, da so razno razni postopki zelo težavni in tudi težko razumljivi za upravičence v teh regijah. Hvala lepa. Thank you. Hvala, hvala lepa. S tem tudi zaključujem razpravo na to točko. Danes smo zelo hitri, s tem zaključujemo tudi javni del naše seje in zdaj sprašujem koordinatore, ali smo pripravljeni kar takoj nadaljevati z zasedanjem koordinatorjev. Da? Ok, hvala lepa. Torej, če nadaljujemo, prosim vse tiste člane, ki niste koordinatori, da sedaj zapustite dvorano. Hvala.